razglašam, da bomo ponovno nadaljevali z zasedanjem, ki smo ga prekinili 27.11. Zapisnik tistega zasedanja in 27.11. letos ste dobili. Zanima me, ima kdo kakšen komentar. Če ne, lahko ta zapisnik sprememo. Imamo več obvestil za začetek zasedanja. Danes je znamo skupina borcev za človekove pravice izjemna na galeriji so gospa Amal Baša, gospod Ezadin Al-Azbahi in gospa Tavakol Karman, ki je novinarka, političarka in predsednica žensk novinark brez verik in tudi koordinatorka revolucije mladih v Jemenu. Ona je ena izmed treh žensk, ki bodo v kratkem prijele letošnjo Nobelovo nagrado za mir za njen nenasilni boj za varnost žensk in za sodelovanje pri zgradni miru. Prejšnji teden sem bil v Turčiji na uradnem obisku. Sestal sem se s predsednikom in govoril v parlamentu. Imel sem tudi sestanke s predstavniki civilne družbe.